Drage kolegice in kolegi, še enkrat vas prosim, da sedete. S tem otvarjam našo razpravo oziroma zasedanje. Današnji delovni dan bomo začeli z slavnostno sejo. Veseli me, da vas lahko